kolegice in kolegi prosim da se usedete pozdravljen david po elektronski poti smo vam poslali dopolnilo Eh, dnevnega reda od 17.30 do 18.30 bomo imeli izmenjavo mnen glede očitkov v zvezi z EULEX-om na Kosovo. In zaradi tega bomo tem razpravljali s Kennethem Dinem, eh, ki je direktor civilne zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij, ter z um, Fernandom Gentilinijem, ki je direktor eh, Evropske službe za zunanje delovanje za Zahodno Evropo in Zahodni Balkan. Upam, da se strinjate s to spremembo dnevnega eh, reda, vendar to ustreza tudi seveda nadzorni funkciji parlamenta, ki mora pač uh, si ustvariti neko eh, sliko o tem, kaj je tam res, kaj je pa napačno. Očitno nima nihče nič eh, proti v zvezi z. Sporočili predsednika bi rad povedal še naslednje. Ne vem, ali imamo gospoda Plenkoviča tudi na seznamu ta teden. Ja, ob 16.30 eh, bi govorili o volitvah, pa tudi o nezagonitih volitvah v eh, določenih regijah in v Donesku in eh, morda bo gospod Plenkovič tudi povedal nekaj o tem. Torej, eh, sprejetje zapisnika se je, ali imajo tisti, ki so to prebrali, kaj proti, očitno ne, s tem je sprejet zapisnik. Eh, sedaj pa Južni Kaukaz in kriza v Gruziji, gospod Herbert Salber, ki je posebni predstavnik Evropske unije, eh, nam je na voljo in zelo hvaležni smo mu. To je zelo pomembna izmenjava mnen, saj se eh, načrtuje ratifikacija in pripravlja se tudi ustrezno poročilo. Pomembna so seveda tudi druga vprašanja v zvezi z Azerbejdžanom in zaradi tega tudi pozdravljam poročevalce, ki se ukvarjajo s tem. E, jaz sedaj ne bi imel uvoda in gospoda Zalbarja, prosim, da kar prevzame besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, dobar dan. V veliko veselje mi je, da imam to priložnost, da vas informiram o situaciji na Južnem Kaukazu in da vam povem, kako se trudim za implementacijo mandata, ki sem ga prejel 1. julija kot posebni predstavnik Evropske unije za Južni Kaukaz in za krizo v Gruziji v prvih mesecih svojega mandata sem predsedoval dvema krogoma eh, mednarodnih pogovorov v Ženevi o Gruziji. Eh, moral sem tudi dosti krat eh, potovati v regijo, tako da sem dejansko lahko dobro spoznal akterje v tej regiji. Spoznal sem našo prisotnost tam in videl sem tudi, kdo so akteri za entitete, ki so se otrgale in eh, torej imeli smo seveda določene stike, vendar tu so kljub samo vladale določene omejitve. E, torej, moj mandat pokriva Južni Kaukaz in to je seveda tudi zelo pomembno eh, za dostop do nepriznanih entitet. Eh, pri svojem delu poskušam čim bolj eh, tesno sodelovati s predstavniki Evropske unije na terenu, se pravi delegacije v Bakuju, Tbilisiju, Erevanu in tako naprej. In mandat ima tri enote, Prvo je eh, eh, kontakti z mednarodnimi pogovori v Ženevi skupaj z eh, Združenimi narodi in OECD-jem. Tu sem prevzel logo Primusa Interparesa. Drugo pa je reševanje konflikta v Gruziji in poskus implementacije politike Evropske unije o nepriznavanju in eh, angažmaju eh, teh entitet. Eh, in potem pa tretja točka je situacija v Gorskem Karabahu. Uh, Rad bi dodal še neko bolj splošno pripombo. Kot si lahko zamislite, je situacija v Ukrajini in okoli nje vplivala na naše delo, vpliva namreč tudi na razmišljanje naših sogovornikov v celotni regiji, pa naj bo to v Azerbejdžanu, kjer eh, vlada Eh, tudi vidi, kako Evropska unija gleda na vprašanje teritorijalne enotnosti. V Gruziji pa vlada eh, v Ukrajini vidi potrdilo za to, kar se je zgodilo v Gruziji leta 2008, spomnite se vojne, ko je eh, bila ogrožena ozemeljska celovitost Gruzije. Vse to je kot oblak nad našimi prizadevanji v Južnem eh, Kaukazu in tega se moramo zavedati. Potem pa še nekaj besed o moji glavni temi, to so eh, ženevski mednarodni pogovori, ki so potekali že od leta 2008, od samega konflikta in jaz sem. Eh, Eh, začel tu eh, delovati v 29. krogu, ki se je zgodil junija letos, naslednji krog je bil oktobra in eh, sedaj pač načrtujemo naslednji krog teh pogovorov decembra. Na samem začetku teh mednarodnih ženevskih pogovorov smo pričakovali, da bo vse razrešeno v letu ali dveh, da bodo razrešena vsa vprašanja. Izkušnje so pokazale, da pa se to ni zgodilo in sedaj je pred nami 30. krok. Iz tega tudi vidite, da je zelo težko razpravljati o teh temah, jih reševati, Težko je pravzaprav doseči popuščanje obeh strani, kajti vse se takoj politizira, čeprav se eh, že neva ne ukvarja se vprašanji statusa. Eh, vsaka stran gleda na vse korake. Eh, tudi z ozirom na vprašanje, kako to vpliva na status. Se pravi, težko je v praksi ločevati vprašanja in kadarkoli razpravljamo o dnevnem redu, je eh, nekje v ozadju vedno vprašanje statusa. To pomeni, da se s tem tudi soočamo z naslednjo težavo. Ženeva je eh, pravzaprav zelo krhka. V preteklosti je bilo zelo veliko eh, priložnosti, kjer so se načeloma pogovarjali o konkretnih vprašanjih, pa so eh, delegacije zapuščale eh, dvorano, če določene teme, ki jim je pomembna, niso dovolj upoštevali. In tako je bilo tudi na prvem sestanku, ki sem ga vodil junija. Tu je prišlo do spora glede točke na dnevnem redu. In Nekateri so hoteli pač umik eh, določenih točk eh, z eh, dnevnega reda, naprimer predstavniki Abhazije in Osetije in tako so potem zapustili pogajanja, čeprav ni bilo pravega razloga za to. Oktober je bilo bolje, lahko smo razpravljali o vseh vprašanjih in bilo je nekaj znakov, da bi ti ženevski pogovori lahko prinesli tudi rezultate. Vendar zato bi potrebovali tudi večjo serijo dobrih eh, razprav in upam, da bo do teh prišlo. Ženeva ni kraj, kjer bi dejansko lahko pričakovali veliko pravih rešitev Eh, za konflikte. Saj v tem trenutku ne. Eh, upletene stranke to uporabljajo kot eh, orodje za preprečevanje konfliktov in rehabilitacijo. Vendar tudi to je že nekaj. Zavedati se moramo situacije na terenu in zlasti tudi politične situacije. Vse to je zelo napeto in napetosti ostajajo zelo močne in zaradi tega je dobro, da imamo ta forum. In ko jaz eh, udeležence soočim s svojimi vtisi in vprašanjem, eh, zakaj ogrožate ta forum, saj ga potrebujete, potem vse strani povedo, da hočemo imeti ta forum, potreben je in eh, dovolj je tudi vsebine, o katere o katerih lahko razpravljamo, želimo tudi zaključke tega foruma in dejstvo pa je, da kljub vsemu ne dosegamo zares napredka. Ob koncu upam, da bomo imeli nekaj konstruktivnih krogov pred eh, seboj in da bomo na ta način dosegli nekaj napredka. Še nekaj opomp o Eh, širših prizadevanjih Gruzije za reševanje konflikta. Tu poskušam narediti določene stvari, ki eh, sopadajo s cilji Evropske unije. Prvič, eh, nepreznavanje entitet, ki so se ločile, in uh, po drugi strani pa uh, angažma z njimi. Torej, moj urad je eh, z abhazijsko stranjo stalno angažiran, imamo projekte, dialog, sodelovanje in poskušamo zagotoviti, da bo Evropska unija prisotna v Abhaziji in uh, nekoliko manj tudi v Južni Osetiji. Tam je situacija še nekoliko težja, kajti uh, eh, niso tako konstruktivni kot abhazici. Poskušamo pa. Poskušamo seveda tudi eh, Gruziji in njeni vladi pokazati, da je ta angažma tudi v njihovem interesu v končni fazi, kajti v končni fazi želi Gruzija zagotovi, da bi se odcepljene enote vrnile Gruziji in edini način, da to zagotovimo, je, da vplivamo na mentalne pristope, mentalitete in mišljenje v Abhaziji in Južni Oseti. Ne smemo zapreti vrat, ohraniti morajo uh, stike z Gruzijo in morajo pač videti, da je Gruzija sedaj drugačna kot pred nekate, nekaj leti. Mi moramo zagotoviti ohranjanje in tudi širitev tega dialoga. V praksi pa seveda to pomeni, da poskušamo biti aktivni eh, pri vzpostavljanju ukrepov za zagotavljanje zaupanja, torej poskušamo vzpostaviti skupne projekte in podobno. Eh, seveda poskušamo spremljati tudi eh, celotno situacijo v Gruziji in potencialne konflikte v prihodnje. Tu gre seveda za situacijo manjšin, eh, zlasti armenicev, ki živijo na eh, jugu Gruzije in tudi tu smo v eh, stalnimi stiki z gruzijskimi oblastmi. Sedaj pa še nekaj o Gorskem Karabahu. Od samega začetka sem poskusil vzpostaviti dobre odnose z vodstvom v Erevanu in Bakuju, pa tudi z sopredsedujočimi minske skupine. Eh, pozicija Evropske unije je nespremenjena. Podpiramo minsko skupino pri iskanju rešitev, pozdravljamo eh, eh, eh diplomacijo na vrhu eh, v Sočiju, eh, Eh, v Juportu, v Velsu eh, in pred nami je eh, Pariz na povabilo francoskega predsednika. To so pač priložnosti, ki jih izkoriščamo. Že v tej fazi poskuša Evropska unija dati predloge za vzpostavitev zaupanja, Eh, skupnosti iz eh, Gorskega eh, Karabaha, Armenije, Azerbajdžana so vključene in želimo pač jih pripraviti tudi na delo na konkretnih projektih. Vzpostavljanje zaupanja na tem območju je težavno zaradi tega, ker eh, strani poskušajo zavračati določene projekte in imamo tu zelo veliko političnih napetosti. V letošnjem letu je bilo 50 smrtnih žrtev, eh, kar je bistveno več eh, kot v celotnem letu 2014. Se pravi, Gorski Karabah ni. Eh, eh, konflikt, eh, ki bi bil zamrznjen, temveč je dejansko vroč in tu lahko prihaja do eskalacij. Torej, mi poskušamo čim bolj razumeti situacijo in poskušamo razumeti tudi eh, situacijo razseljenih oseb, ki so pravzaprav že 25 let razseljene. V Bakuju sem obiskal bivališča razseljenih oseb in E, videl sem, kaj dela vlada, tamkajšnja vlada, za e, njih e, nekateri pa še vedno živijo v razmerah, ki jih res težko opišemo. Upajmo, da rešitev tega konflikta ni brezupna. E, imel sem tudi stike z skupino iz Minska po pariškem e, vrhu in e, naš ambasador je pravzaprav tu optimističen, misli, da se stvari premikajo, gredo v pravo smer, ni pa iluzij. Zelo pomembno bo stališče Moskve in ruskega vodstva. Eh, oni so odločilnega pomena, za rešitev. Eh, Baku in Erevan eh, se zavedata, da želim sam obiskal, obiskati gorski eh, Karabah, želim namreč videti z lastnimi očmi, kakšna je situacija in kakšne so želje ljudi, ki živijo v gorskem Karabahu. V tem trenutku pa je še težko dobiti eh, dovoljenje, kajti. Eh, ne želijo, da bi pač eh, eh, potovali predstavniki tujih organizacij v, v regijo, vendar vsekakor bom ustrajal na uh, tej prošnji in zahtevi. Sedaj sem pa seveda na voljo za vaše vprašanje in za vaše opombe. Hvala lepa. Gospod Stetina. Hvala lepa za besedo, gospod predsedojoči. Gospod Salber, čestitke k imenovanju na to pomembno funkcijo. Vesel sem, da boste pač eh, dobro opravili to nalogo eh, na Južnem Kaukazu. Imam pa dve vprašanji. V Južni Osetiji sem videl nove berlinske zidove. Moje vprašanje je, ali je Evropska unija storila dovolj, da ustavi proces gradnje zidov. In drugo vprašanje. Rusija je pomemben dejavnik v Južnem Kaukazu. E, ni stabilizacijski faktor. E, spomnimo se leta 2008 okupacije dela Gruzije. Eh, Armenijo so prisilili, da ne podpiše pridružitvenega sporazuma. Kako torej želite sodelovati z Rusijo? Kakšno bo vaše sporočilo Rusiji? Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Mamekinski je poročevalec. Najlepša hvala. Spoštovani posebni predstavnik, dovolite, da tudi jaz izrazim hvaležnost. Prevzeli ste zelo komplicirano delo in nikakor Ne moremo dovolj ceniti dela, ki ga upravljate v tej komplicirani regiji. Vaše delo ni enostavno. Hvala lepa tudi za podporo, ki ste mi jo dali kot poročevalcu za Evropski parlament, ko sem pripravljal to poročilo o Gruziji. V veliko pomoč ste mi bili, ko sem šel v Gruzijo. Imam pa vprašanje. E, eno se nanaša na okupirane enote e, Južna Osetija, Abhazija. E, kako se bodo lahko ljudje vrnili? Kako se bodo vrnili ustavnemu območju Gruzije? Ozemeljska celovitost Gruzije ni sporno vprašanje v Evropskem parlamentu. Drugo vprašanje je, kakšen scenarij predvidevate glede možnega sporazuma, ki ga želi skleniti Rusija s, te, s Abhazijo in morda tudi z Južno Osetijo. E, kakšno tveganje vidite? Hvala lepa, gospod Tenak. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Salber, čestitke tudi v imenu. Uh, moje skupine, mi smo zelo zainteresirani eh, za vaše delo. Eh, torej, želim vam eh, veliko uspeha, kar zadeva obisk v Gorski Karabah, vendar azerbejčanske oblasti pravzaprav ne želijo takih obiskov. In Kaj menite tudi glede perspektive, da se Armenija pridruži Evrazijski uniji in kako mi lahko skrbimo za angažma za Armenijo, čeprav jo pravzaprav vlečejo eh, v moskovsko orbito, zlasti v ekonomskem smislu. Eh, potem že Kazahstan. Eh, preko organizacije islamske konference pravzaprav protestira eh, proti našim ukrepom in eh, kako je pravzaprav za procesi in projekti Evropske unije v Gorskem Karabahu. Tega niti ne morete pregledati, ker ne morete vstopiti na to zemlje. In potem Minske je poskušal pravzaprav tudi najti neko mirno rešitev Gruzija eh, morda želi pravzaprav tu nek eh, zamrznjen konflikt, vendar tu obstajajo pravzaprav eh, velike nevarnosti. Eh, južna Osetija in podobno ima zelo eh, šipko gospodarstvo. Nič, eh, Eh, tujih investicij in podobno. Ali mi lahko eh, v Krimu in eh, drugod pričakujemo pravzaprav drugačno ravnanje Rusije? Ali bo morda na vzhodu Ukrajine Rusija več investirala kot v teh regijah? Eh, torej, kaj pravzaprav lahko poveste na podlagi desetletja v Južni Osetiji in Abhaziji? <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Gospodu Zalbarju se zahvaljujem za to izredno zanimivo prezentacijo. Tega ne povem samo iz uljudnosti. Res je bilo zanimivo. Če si sedaj ogledam situacijo v Abhaziji in Oseti in ne v Gorskem Karabahu, temveč okoli Gorskega Karabaha, kajti to je bila prvotno armenska regija in potem je imela Abhazija invazijo in prišlo je do etničnega čiščenja v Gorskem Karabahu, v severni Armeniji in podobno torej tu v Abhaziji, Osetiji in okoli Gorskega Karabaha je prišlo do etničnih čiščen in sedaj se situacija stabilizira in s tem se pravzaprav postavljajo določena dejstva. To je tako, kot Izrael kolonizira palestinska ozemlja, to lahko primerjamo. In potem, če še dodamo, Eh, dejstvo, da prihaja do stabilizacije eh, te situacije po etničnem čiščenju in v Azerbejdžanu imamo tudi rusko prisotnost. In to pomeni, da prihaja do nadaljne kristalizacije celotne situacije, ali je sploh zakonito to, kar se dogaja. Hvala lepa, gospod Plenkovič. Najlepša hvala, gospod. Eh, Eh, predsednik Brok, gospod Salber, hvala lepa za predstavitev ELS eh, podpira sklenitev pridružitvenega sporazuma med EU in Gruzijo in mi smo pred nekaj tedni tudi razpravljali o napredku Gruzije v kontekstu reform pravne države, sodstva. Govorili smo z njihovim ministrom za pravosodje. Mi bi radi vedeli tudi, kako gledate eh, naprimer na selektivno pravosodje, zakon, eh, to namreč uporablja eh, vlada proti opoziciji. Kako vi gledate torej na razvoj tega vprašanja? torej kako je z eh, vplivom vlade na sodstvo. Hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Zalbar, za vaše poročilo. Imam vprašanje v zvezi eh, z nečim, o čemer se veliko razpravlja v Gruziji. Prejšnji teden sem bila tam in presenečena sem bila, da tega niste omenili. Tu gre za predlog Rusije za eh, pogodbo z Abhazijo o integraciji. To je pravzaprav uh, tiha aneksija uh, Eh, in čez eh, tri leta naj bi eh, oblikovali skupne vojaške sile za obrambo, potem skupne organe odkrivanja in pregona, skupno zdravstvo in tako naprej. Kakšno je stališče Evropske unije o tem in kako Eh, kaj pravijo vaši kontakti v Abhaziji? Vi pravite, da je Abhazija ena izmed teh eh, dveh ocepljenih regij, s katerimi so še vedno eh, pozitivni kontakti. In kaj pomeni ta pogodba tudi za Južno Osetijo? Um, Hvala lepa, gospod Predsednik gospod eh, Salber, čestitke k imenovanju. Najprej dovolite, da začnem z zgodovino. Mi vsi se spominjamo poročilo Heidi Taljavini o Gruziji, o vojni v letu 2008 in eh, kdo je bil obdolžen povzročitve situacije in če gledamo Armenijo, je situacija dokaj jasna in mi moramo vedeti, da ima Rusija agresivno politiko in da se tu dogaja etnično čiščenje in spomniti se moramo, da imamo v Gruziji na tisoče razseljenih oseb iz eh, abhazijskega dela Ossetije. Uh, e, in mi ne dvomimo o naši politiki, torej mi ne priznavamo uh, ocepljenih e, osemelj. Uh, torej jaz bi se pravzaprav izognila besedi odcepljeni zaradi tega, ker gre tu za eh, de facto okupirana ozemlja. Torej, Evropska unija torej ne priznava Južne Osetije in Abhazije. In kako bomo pač mi pravzaprav tu imeli projekte? Ali bomo mi Rusiji pomagali ohraniti mir e, ali bomo pomagali pri eh, njihovem pritisku na te regije? Ali bomo pravzaprav pomagali eh, politično, socialno in podobno Rusiji. Bojim se, da bi isti vzorec uporabili tudi v Ukrajini, naprimer na Krimu in na eh, jugovzhodnem delu Ukrajine. Rada bi tudi omenila Eh, Gorski Karabah, Armenijo, Azerbejdžan. To je dolg konflikt. Eh, spomniti se moramo, da je tudi etnično čiščenje del tega konflikta. Kaj boste pravzaprav videli, ko boste potovali tja? Vi morate namreč gledati na obe strani in videti razloge mislim, da imate zelo kompliciran mandat. Mi smo sedaj priš- na tem, da ratificiramo asociacijski sporazum z Gruzijo in jaz sem zelo za ratifikacijo, čeprav menim, da morate vi in tudi mi naše države namreč izvajati pritisk na sedanjo vlado v Gruziji, zato da bi se izognila dvojnim standardom v sodnih postopkih in treba je namreč tudi preprečiti uh, povzročanje težav opoziciji. Tu gre za opozicijo predsedniku eh, Gruzije, tu imamo pač postopke proti celotni politični stranki. In to obnašanje je neprimerno v partnerski državi in zaradi tega moramo sedaj storiti vse, eh, kar je v naših močeh, da bi pritisnili na gruzijsko vlado, da eh, preniha s takimi ukrepi. lepa. Ja, uh, imam zelo kratko vprašanje. Želim nadaljevati s uh, temi konkretnimi vprašanji. Ali nam, žel, ali nam bi lahko povedali več kot o Ađariji, to je del Gruzije in eh, družina Abačicen je tam odigrala določeno vlogo. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod Salvar, za to predstavitev. Predsednik vlade Cameron je rekel, da moramo storiti več. Ali menite, da bi tudi Gruzija bila morebitna kandidatka za članstvo v Evropski uniji? Gospod Kameran je omenil tudi te možnosti. Hvala, gospod predsedujoči. Želim vam najprej čestitati k imenovanju. Situacija v Gruziji je zelo komplicirana. Evropska ljudska stranka podpira pridružitveni sporazum med EU in Gruzijo, ampak pred glasovanjem o pridružitvenem sporazumu na plenarnem zasedanju želim zelo jasno poudariti in povedati gruzijskim oblastim, da morajo biti zelo previdne, da ne bodo uporabile selektivnega pravosodstva, tako da ne bo nastal vtis, da obstaja želja po političnem maščevanju, eh, kar zadeva kazenske postopke, pregon in tako naprej. Po ratifikaciji eh, pridružitevnega sporazuma, ne bodo tako odprti za takšne politične zahteve. Moramo biti zelo jasni, da si, da si to pričakujemo od Gruzije in tudi od vas, gospod veleposlanik, si pričakujemo, da opozorite na te teme. Hvala. Gospod predsedujoči, hvala gospod Salber za to predstavitev. Mnogi v Južni Osetiji in Apaziji vidijo neke vrste zgled za to, kar se je zgodilo na Krimu in kar bi se lahko e, zgodilo v Donbasu. Torej, moje vprašanje se glasi tako. E, kakšne so vaše informacije o situaciji e, ljudi, ki živijo v uh, Abhaziji in Južni Osetiji. Nazadnje, ko sem bila v Gruziji in smo bili na meji z Južno Osetijo in rekli so nam, da ni veliko ljudi v Južni Osetiji in da je veliko zapustilo eh, to območje in da se je situacija v te, tem območju zelo uh, poslabšala. Abhazija, uh, v Abhaziji je več prebivalstva, ampak kakšna je situacija tam? Ali ljudje dobivajo kaj za to, da s, eh, podpirajo to, to odcepitev ali ne. In potem sporazum, pridružitveni sporazum, eh, ki smo ga izpogajali z Gruzijo in slišali smo že, da podpiramo ta sporazum, eh, vidimo tudi pomen tega, ampak eh, predvsem. Eh, pravosodstvo in pravično pravosodstvo je velikega pomena. In ko sem bila tam, smo bili precej uh, zaskrbljeni uh, po, po tem, kar smo slišali v teh pogovorih. Potem Gorski Karabah. Torej, prosim vas, da še naprej ustrajate na obisku Gorskega Karabaha in želim vas vprašati, ali želite da bi na primer visoka predstavnica eh, se vključila in tudi kritizirala Azerbajdžan, zakaj ne dovoli tega obiska. Hvala. Mikrofon. Hvala. Poskusil bom odgovoriti na vprašanja in sicer po Zaporidju, kot so bila postavljena. Najprej je šlo za določanje meje med Južno Ap eh, Osetijo, Abhazijo na eni strani in eh, ozemljem eh, Bili se na drugi strani in ali je EU storila dovolj, da eh, prekine ta postopek. Torej, že preden sem prevzel mandat, so predstavniki EU, ki so obiskali to ozemlje, eh, in ki so pozivali obi strani, da to prenehata, pa tudi strani Bruslja je bilo veliko prizadivan, da se prepriči eh, tisto stran severno od meje, da eh, se to ne nadaljuje, da se to eh, zavrne. Torej politična prizadivanja so bila, vsaj da se nekako omeji ta. Hm, to vprašanje konflikta okrog meje. Ampak kljub temu se je to nadaljevalo. Najbolj zanimivo je pri vsem tem, eh, torej tam so, eh, je naprimer bodiča žica in tako naprej. In če se mm, sedaj je eh, premikanje ob tej meji težavnejše. Torej, ne moremo reči, da bi bil poskus uspešen, da se, pre, da se to preniha, ampak vse se to ne, nadalju, se to ne nadaljuje. Uh, Torej ta postopek se je bolj ali manj ustavil, končal. Težko je reči, ali je vloga Evropske unije in držav članic eh, bila uspešna, dovolj uspešna ali ne, ampak na vsak način je obstajal ta resen poskus vplivati na to in mislim, da je tudi Moskva slišala ta protest, ta glas. Drugo vprašanje se je nanašalo na interakcijo z Rusijo kot pomembnem dejavniku v Kaukazu. Kakšno je naše sporočilo Rusiji? Moje sporočilo Rusiji je, in govoril sem z namestnikom ministra za zunanje zadeve Karazinom, torej da eh, prispivajo k konstruktivnemu poteku um, pogajanj v Ženevi. In tu se mi zdi, da to do določene mere deluje, sicer ne v vseh primerjih, ker obstajajo interesi, ki eh, so zelo pri srcu Rusi, vendar sporočilo je na vsak način, bodite konstruktivni pri reševanju vprašanj Južnega Kaukaza. Um, Torej, odkar spremljam to situacijo od blizu, je Rusija bila presenetljivo konstruktivna, predvsem sedaj pri zadnjem Eh, krogu ženevskih pogajanj. Eh, tu je bilo sodelovanje s eh, Rusijo konstruktivno, vendar želim opozoriti tudi na pogajanja, ki so potekala že več mesecev med namestnikom zunanjega ministra Karasinom in med predstavnikom ministra predsednika vlade Gruzije na drugi strani. Torej, pri trgovini, pri prometu so dosegli določen napredek, kar tudi eh, mus, eh, kaže eh, določene rezultate. In ruski pristop je bil pri tem zelo konstruktivn, eh, predvsem, če vidimo po drugi strani, kaj se je dogajalo v Ukrajini. Eh, torej, eh, bil je sprejet osnutek sporazuma eh, ki naj bi eh, ga potem ratificirali z Abhazijo, ampak o tem bom govoril še poznaje. Potem vprašanje gospoda Mikinsa, kako um, vrniti ta odcepljena območja Gruziji, to je seveda zelo težko vprašanje in gre za zelo dolgotrajno zadevo. Edina stvar, kako jaz to vidim, razen če bi prišlo do nekega presenetljivega razvoja v tej regiji, torej edini pristop, ki ga jaz vidim, je, da se Gruzija odpre in da tudi umakne veliko omejitev, ki veljajo in ki so bile uvedene neposredno po vojni in sicer um, za območje okupiranih ozemlji, ozemlj in mislim, da bi se morala sedaj Gruzija malo bolj odpreti. V uvodu sem rekel, da je treba predvsem spremeniti miselnost. Torej, ljudje, ki živijo v regiji in Bali in v Abhaziji, želijo ohraniti to komunikacijo z Gruzijo in Gruzija tega naj ne bi zavrnila, ampak trenutno opažamo, da prihaja bolj do tega zavračanja. Včasih gruzijska retorika ni eh, vedno eh, koristna, ni v pomoč predvsem eh, je to tudi pokazalo, eh, pokazal pogovor s predsednikom vlade. Torej, tu je treba nekaj spremeniti. Potem naslednje vprašanje se je nanašalo na vlogo Armenije. Um, vključevanje v Evroazijsko unijo in kako bi zagotovili, da bi Armenija ostala tudi blizu Evropski uniji. Torej, v Armeniji je mnogo ljudi, ki si želi bližino z Evropsko unijo. Pogovarjal sem se z unanjem ministrom, pa tudi z drugimi iz vlade in zdelo se mi je, da ta v tej odločitvi ne vidijo edino smer eh, razvoja za Evropsko unijo, če naprej si želijo tesne povezave z Evropsko unijo. Eh, eh, Torej na vsak način si želijo tudi v prihodne tesne povezave z Evropsko unijo. Res pa je, da ima Rusija prevladujočo vlogo, vpliv in da trenutno pač nimajo druge možnosti, kot da se vključijo v Eurazijsko unijo. Potem, kar zadeva projekte EU v Gorskem Karabahu, um, spodbujamo predvsem stike z ljudmi, do katerih pa ne prihaja. Torej, težko je to izvajati v Gorskem Karabahu. Mi smo popolnoma odvisni od tega, da ljudje od tam pridejo, naprimer v Bruselj in poročajo o tem. Potem misije za eh, ohranjanje miru. Um, jaz si tako rešitev sicer lahko predstavljam, ampak seveda um, trenutno ne moremo predvideti, ali eh, je to resna rešitev ali ne, ampak na vsak način je treba razmisliti tudi o tem, ko bo čas zrel za to. Potem ekonomija v Apaziji in Južni Oseti res je, da sta to zelo revni območji. Um, nekajkrat sem obiskal uh, eh, obi regiji. Ne morem reči, da je revščina tam večja kot v drugih regijah, v Armeniji ali eh, na, v podeželju eh, Gruzije. Veliko je sicer investicij iz Rusije, predvsem v južni oseti vidimo, da uh, eh, infrastruktura ali tudi v cimbalju, torej da delajo veliko, da popravljajo ceste, da gradijo. Uh, ne moremo reči, da je tam situacija dosti slabša kot v nekaterih drugih delih regije, predvsem na podeželju. Večkrat je bilo vprašanje, postavljeno vprašanje glede selektivnega sodstva v Gruziji to ni neposredno povezano z mojim mandatom, temveč z eh, situacijo v Gruziji sami. Zato, eh, ko se bomo pogovarjali z gruzijskom, gruzijskim vodstvom, mora predvsem naša delegacija opozoriti na to. Ampak, ko sem se pogovarjal s predstavniki vlade v Gruziji, sem seveda jasno povedal, da ima Evropska unija Eh, določena vprašanja, eh, kako eh, obravnavajo predstavnike bivše, bivših oblasti. Potem predlagan sporazum med Rusijo in Abhazijo. Prav imate, da ste to omenili, jaz bi to moral omeniti že v uvodu. Torej, ali je to v bistvu tiha priključitev, aneksija? Eh, Gruzija uporablja to terminologijo, vemo, ampak jaz bi bil previden. Če si ogledamo eh, sporazum, potem je govora o harmonizaciji, o zakonodaji, o pravilih, veliko je govora o integraciji, vendar ne bi rekel, da gre mm, tako daleč, da bi lahko govorili o aneksiji. Če bi mm, to pogodbo podpisali takšno, kot je sedaj v osnutku. Vemo pa, da obstaja tudi osnutek Abhazije, eh, spremenjen naslov, govori se sedaj o strateškem partnerstvu, mnogo eh, določb glede vojaške integracije, glede integracije um, organov odkrivanja in preiskovanja, to je v bistvu dosti bolj omejeno v tem novem osnutku. In s tem bi se tudi zmanjšala ta intenzivnost eh, približevanja med Rusijo in Abhazijo. Ne vemo, katera različica se bo uveljavila, v kateri različici bo sporazum podpisan. Izhajamo iz tega, da bo ta sporazum podpisan in sicer še letos kajti to eh, je povezano seveda tudi s financiranjem, s finančnimi podporami Rusije za to regijo. Vendar um, mi pač svetujemo gruzijski strani, da eh, lahko izrazi svoje stališče o tem, to se tudi dogaja, ampak moramo vedeti, kakšna bo dokončna verzija, ki bo rezultat naslednjih pogajanj. Um, torej, m, mm, rezultat pogajanj med Rusijo in Abhazijo in tudi e, pogovor v, v Abhaziji sami. Seveda pa pozivamo e, Rusijo in Abhazijsko stran, da e, imamo še določena vprašanja, e, predvsem koliko suverenosti bo ohranila Abhazija. Um, to sem povedal namestniku zunanega ministra Karazimu, pa tudi gospodu Čirigbi, eh, predstavniku Abhazije in sicer smo se ob robu ženevskih pogajanj eh, pogovarjali o tem. S tem sem odgovoril tudi eh, o Abhaziji, rekel sem, da smo v stalnem stiku z eh, oblastmi tudi tam. Potem vprašanje. ali naj bi pomagali apazijski strani ali pomagamo in s tem tudi ruski strani nekako pri okup okupaciji apazije. Tako se je glasilo nekako vprašanje. Ampak kaj delamo? Mi eh, izvajamo projekte v tej regiji in o, o, po, mi, mi smo pač angažirani tam. Nikakor ne pomagamo eh, vladi v Apaziji in tudi ne Rusiji mi poskušamo pomagati civilni družbi v Abhaziji in eh, v zvezi s tem vam lahko poročam, da imamo veliko stikov, ki nam kažejo, da je mnogo ljudi v Abhaziji, ki si ne želi priključiti v Rusiji. Mnogi bi si želeli ohraniti neodvisnost, suverenost tudi de facto eh, minister za zunanje zadeve gospod Čiripa je med temi, ki je pravzaprav spiritus rektor teh eh, predlogov sprememb, ki jih je abhazijska stran dala na osnotek sporazuma, ki ga je pripravila Rusija. Torej mi ne pomagamo Rusiji, ne pomagamo vladi v Abhaziji, temveč predvsem svojim angažmajem pomagamo civilni družbi, pri čemer je naš cilj, da bi um, dali neko možnost tudi za ponovno vključitev tega območja v Gruzijo. Potem je bilo postavljeno vprašanje, ali je Gruzija morebitna kandidatka za članstvo v Evropsko unijo. Torej, na to vprašanje ne morem odgovoriti. Poznamo aspiracije Gruzije, tudi želje Gruzije, da bi se približali euroatlantskim strukturam. Veliko delajo na tem, da bi se to tudi uresničilo, ampak ali bodo nekoč ali bo ta država nekoč kandidatka, ni jasno. Torej zaenkrat na vsak način niso kandidatka. Potem vprašanje v zvezi z Adžarijo. Enkrat sem bil tam na obisku in sicer kot predstavnik EU in vsi vemo, da je po revoluciji Adžarija se spet priključila Gruziji z določeno avtonomijo. Gruzija je obljubila, da bo ohranila to avtonomijo, vendar to, kar smo videli doslej, nas eh, navaja k previdnosti. Pravzaprav je bil storjen korak nazaj. Če si ogledamo Adžaro in potencialne posledice mm, za Južno Osetijo in Abhazijo, Eh, pri razmišljanjih o, o teh, ali naj se ponovno pridružijo Gruziji ali ne, ta Ađarija ni najboljši primer za to. Potem vprašanje, ali sta Abhazija in Južna Osetija nekako eh, bili um, vzorec, eh, zgled za to, kar se sedaj dogaja v Ukrajini v Donbasu. Ne vem, ali je res tako. Lahko bi se to sicer interpretiralo v to smer. Uh, v tej smeri. Ko sem se pred kratkim sreč, srečal z voditelji Azerbajdžana in mislim, da je predsednik rekel, če ste um, član Guama, potem um, nekako zgubiš svojo, svoje ozemlje. Če je to dejansko vzorec, po katerem delujejo stvari v tej regiji, potem um, res mogoče zgleda tako, ampak ne bi šel tako daleč. Razvoj je do določene mere še vedno odprt. Videli bomo, ali bodo, ti, um, ali bodo te zadeve primerljive ali ne. Trenutno še ne. Ne moremo reči, da je to, kar se dogaja v Ukrajini, kopija tega, čemer smo bili priča v Abhaziji in Južni Osetiji. Vse ima tudi svoje specifičnosti in to je treba seveda upoštevati. Vsak posamezen primer je treba upoštevati eh, ločeno, ampak Rusija seveda želi zagotoviti svoj vpliv v tej regiji in to je bistven del prijušne bivše Sovjetske zveze in mi tudi vemo, kako Putin razmišlja o koncu Sovjetske zveze. Potem vprašanje ljudi. Eh, kako živijo v teh entitetah ali živijo slabše kot prej. Jaz poznam samo situacijo prej v Južni Osetiji. Bil sem tam pred konfliktom 2008, ni se mi zdelo, da ljudje sedaj živijo slabše kot prej. Nasprotno, eh, zaradi pritoka, velikega pritoka investicij in denarja iz Moskve je mogoče celo obratno. Ne, Mor, mislim, da ne bi mogli trditi, da ljudje živijo slabše kot prej. Potem zadnja pripomba se je ponovno nanašala na Gorski Karabah in sicer rekli ste, da naj bi še naprej ustrajal, da obiščem to regijo. Seveda bom ustrajal na tem in upam, da bo v nekem doglednem času mi ta možnost tudi. Eh, zagotovljena hvala. Hvala za, vaše, za vašo predstavitev. Sedaj pa sledi naslednja točka na dnevnem redu in sicer pridružitveni sporazum kolega Mamikins eh, je poročevalec in prosim ga za poročilo. In predlagam, da točki 5 in 6 eh, obravnavamo skupaj prosim pa tudi kolego, da prevzame predsedstvo na mesto mene. Gospod Huzo, ali bi lahko za nekaj minut prevzeli predsedstvo? Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se že želim zahvaliti vsem poročevalcem v senci in vsem poslankam in poslancem, ki so posredovali predloge sprememb. Zelo pozorno sem jih prebral in prepričan sem, da so eh, dodatki, ki izboljšujejo poročilo. Vaši predlogi in vaše pripombe so pomembne in prepričan sem, da bo to pomagalo eh, pri iskanju dobrega kompromisa in pri eh, oblikovanju uravnoteženega poročila. To poročilo naj bi pomagalo Gruziji, da se še bolj poveže z Evropsko unijo in sicer tako eh, gospodarsko kot tudi politično. Vesel sem in zadovoljen sem, da je moja glavna točka v poročilu in tudi glavna osebina eh, predlogov sprememb je to, da podpiramo to približevanje Gruzije EU in eh, tudi reforme, ki jih izvaja v Gruziji, ocenjujemo pozitivno. In to, eh, te reforme so bile izvedene, pri pripravi na ta pridružitveni sporazum. Ampak menim, da moramo vendarle tudi povdariti, da to selektivno sodstvo, torej to eh, se pojavlja tako v mojem osnutku poročila, kot tudi v predlogih sprememb. In menim, da ne moremo napraviti domačih nalog eh, Gruzije na mesto Gruzije. Eh, Gruž, eh, torej pravosodstvo Gruzije mora izvesti te reforme, mora obrati pot teh reform. Če pa bomo politizirali te reforme, potem bi to škodovalo razvoju pravosodstva. Torej to poznam iz izkušenj. Torej tudi naše pravosodstvo je moralo skozi podoben proces reform tudi v Latviji. In trenutno menim, da e, so reforme v pravosodstvu v Gruziji že precej napredovale, če to primirjamo tudi s procesom v Latviji. Potem vladavina zakonov, pravna država to eh, torej tu eh, bi morali verjetno vključiti še več pravnih strokovnjakov. Eh, obenem menim, da je neodvisno sodstvo seveda pomemben eh, temeljni kamen, ki naj bi bila tudi osnova gruzijske države. Eh, Sedaj pa nekaj o predlogih sprememb, ki se nanašajo na vlogo Rusije v teh procesih. Kot poročevalec želim pa udariti, da bi bilo zelo smotrno, če bi več pozornosti namenili Gruziji, kot pa da vedno eh, spet eh, omenjamo samo vlogo Rusije eh, pri razvoju, ki smo mu priča v Gruziji. Za Gruzijo ni lahko eh, Ehm, ni bilo lehko se pobrati po vojni leta 2008, ampak ko sem pripravljal osnutek poročila, sem vedno upošteval, da je to poročilo o Gruziji in ne o Rusiji. Ampak še enkrat, hvala lepa za vse predloge sprememb, ki sem jih prijel. Najlepša hvala. Gospod Mamikins, gospod Santino. Najlepša hvala za besedo, gospod predsedojoči. Če mi dovolite, bom govoril o maternem jeziku, kajti tako bom bolj jasen. Skupina ELS podpira ratifikacijo pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in pa Gruzijo. kajti pripričani smo, da je to sporazum, ki bo tako za Gruzijo kot njene državljane dober in bliže jih pripeljal k Evropski uniji, bliže k skupnim načelom in pa vrednotam. Ta sporazum je v bistvu tudi jasen signal strani Evropskega parlamenta. In glede na to nenapovedano vojno, ki jo Rusija izvaja v Ukrajini, je to res pomemben signal kajti vemo, da sta Abhazija in pa Južna Osetija de facto samostojni. Tako zdaj govorimo o novem sporazumu, ki ne bi v bistvu pomenil še večjo integracijo. To smo že večkrat omenili. Jaz sem zato, da storimo vse, da se sporazum ratificira. Gospodu Mamikinsu bi rad čestital za upravljeno delo in hvala tudi za to, ker ste šli tja v Gruzijo in se tam osebno pogovorili s vsemi ključnimi uh, osebami. V bistvu sem danes izvedel, da smo tako gospod Mamikins kot tudi jaz, preden smo bila politika, uh, bila prisotna v Gruziji in sicer kot novinarja, tako da imamo nekaj skupnega. Vesel sem, da se lahko zdaj zaradi predloga spremem sredotočimo na najpomembnejša vprašanja, še posebej na politične podrobnosti, potem na pravosodne postopke, na zlorabe pravosodja, eh, predvsem v namene političnega maščevanja. To smo danes že večkrat slišali. Kolegi so to razpravili, večkrat izpostavili in to kolegi iz različnih političnih skupin v parlamentu. Dovolite mi, da omenim še en datum, ki je za mojo državo in za me zelo občutljiv. Gre za leto 1968, ko so sovjetske sile okupirale Čehoslovaško. Takrat je komunistično vodstvo pri nas uporabljalo evfemizem in sicer učinek vojska Varšavskega pakta. Zakaj zdaj to omenjam? Predvsem zato, ker se tudi v primeru Gruzije uporablja takšne eufemizme. To se govori o nekih eh, ločenih regijah, ne govori se o okupiranih ozemljih. ogromno nekih pojmov tu obstajajo, separatistične regije in tako naprej. Zato bi bilo bolje, če bi ostali pri dikciji Evropskega parlamenta iz leta 2011, kjer je bilo rečeno, da so, ta, da so to regije, ki sta okupirani. V tem kontekstu bi menil tudi liberalizacijo vizovskega režima. Evropska komisija je prejšnji teden potrdila, da Gruzija izpolnjuje pogoje za prvo fazo liberalizacije vizovskega sporazuma oziroma režima in da se zdaj ta seli v drugo fazo, kar je že skoraj blizu uh, režimu, kjer se vizumi ne uporabljajo več. To možnost moramo tudi mi izkoristiti. Gospod, gospod Mamikins, z veseljem že pričakujem kompromisne predloge sprememb in ko čaka, da se sestanemo ta teden ali pa naslednji teden bi lahko našli nekaj časa tudi za to in potem bi skoraj da že morali oblikovati končno besedilo tega predloga. V imenu skupine ELS bom še enkrat ponovil, da si res želimo eh, v pripravo teh kompromisnih predlogov vložiti vse, kar je v naši moči. Hvala. Najlepša hvala. Tamas Mešarič. Najlepša hvala, predsedujoči, čisto na kratko. Najprej bi se zahvalil kolegu, poročevalcu, gospodu Mamekincu za zelo dobro opravljeno delo. Tu imamo ogromno predlogov sprememb, ampak že samo besedilo poročila je odlično. Točka, od katere smo prejeli največ predloga sprememb je seveda zloraba pravosodja. Skupina zelenih želi vedno uporabljati kar se da jasno dikcije, ko gre za takšne, eh, takšne dokumente. In zato bi tudi jaz v tem primeru svetoval, da smo zelo previdni, ko gre za eh, komentarje odbora AFED. Selektivno sodstvo, selektivno pravosodje, ne vem, ali je to smiselno uporabiti. Eh, Vemo, da se reforme pravosodja sicer izvajajo, da so bile delno uspešne v preteklih letih, ampak to vrstna dikcija ni ravno dobrodošla, ko gre za naše odnose z Gruzijo. Izognimo se temu pojmu selective justice, kajti če bomo to vedno znova ponavljali, bomo s tem morda um, nekako izgubili korenček z tega našega predloga. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Kalnjete. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Dvoje bi omenila. Poročilo je splošno gledano dobro. Ohranja, skoraj da ohranja raven besedila, ki se v bistvu v primerjavi s tistimi besedili v Gruziji, ki smo jih v tem parlamentu že sprejeli. In poleg tega bi dejala, da se mi zdi zelo pomembno, da v tem poročilu omenjamo tudi Rusijo. Predvsem zato, ker je trenutna situacija povezana z dejanji Rusije, povezana z obvezami Rusije, oziroma zavezami, ki jih je Rusija sprejela v sporozumu o uh, premirju leta 2008. Rusija je dejala, da bo misijam Evropske unije, ki spremlja situacijo v tej regiji, omogočila prost dostop do obeh zasedenih ozemelj. Rusija mora enostavno preklicati priznanje Južne Osetije in pa Abhazije. To je pomemben prispevek v okviru mednarodnega prava. Močno tudi podpiram tako imenovano obsodbo, oziroma obsodbo tako imenovanega eh, določanja meja. Pokomentirala pa bi tudi selektivno sodstvo. Jaz še vedno podpiram uporabo tega pojma, kajti prihajam iz države, ki ima dolgo zgodovino reform in pa protestov. Vem, kako je bilo, ko so naši partneri skušali pritisniti na nas, da najdemo ustrezno rešitev. Tako pa moramo tudi mi ravnati enako. Kot Evropska unija moramo opredeliti težavo, preden ratificiramo pridružitveni sporazum. Jaz sicer ratifikacijo močno podpiram. Gruzijskim organom moramo jasno povedati, da morajo biti zelo previdni in da ne smejo imeti selektivnega pristopa v prisotstvu ali pa saj ne dajati vtisa, da želijo obračunati s političnimi nasprotniki. Vtis, ki ga dobivamo, da obstaja neka želja po političnem maščevanju, lahko je vidna na več ravneh, tako pri preiskavah, kot potem tudi pri sodnih eh, postopkih. Hvala, to je vse. Najlepša hvala. Gospod Jurek. Nekatere daje bardzo dobro podstave do naše. Hvala za to zelo dobro poročilo in to je tudi dobra osnova za eh, pogajanja oziroma za obravnavo vprašanja odnosov med Gruzijo in Evropsko unijo. Torej, v glavnem eh, podpiramo ta osnotek poročila. Skupina IKR e je eh, zato, da se Gruzija čim prej pridruži Evropski uniji in zato, torej, da se sklene ta pridružitveni sporazum in gre predvsem za podporo demokracije v Gruziji. Eh, treba je rešiti seveda notranje konflikte v tej državi in um, treba je seveda tudi vedeti, da so nekateri, ki uh, jim ta um, razvoj ni všeč, ki so proti demokratizaciji v tej državi. Uh, torej, Eh, prenos oblasti med obima predsednikoma se zdi mogoče neko banalno dejanje. Ko pa vidimo, koliko je problemov v tej regiji, ko vidimo, eh, kaj se je zgodilo v Ukrajini, potem vidimo, da gre pri tem za preizkušnjo demokracije. In želim podati nekaj pripomb v zvezi s podrobnostmi, eh, ki smo jih vključili tudi v predloge sprememb. Eh, treba je predvsem omeniti tudi um, torej socialno soglasje v, druž, v Gruziji. Družbene sile v eh, Gruziji so za približevanje Evropski uniji in tudi eh, drugim atlantskim povezavam. Nobena gruzijska vlada se ne more ločiti od tega načela. In Razen tega je treba povdariti, da moramo imeti neko strategijo solidarnosti kot Evropska unija do te regije, do teh držav, ki so um, postale samostojne po padcu Sovjetske zveze pred sto leti. Zdaj gremo malo v zgodovino. V času prve svetovne vojne. je rusko um, cesarstvo, torej ruski imperij, um, začel z, nek, z dekolonizacijo, ampak potem je nastala Sovjetska zveza in uh, te države so zgubile neodvisnost in so jo pridobile šele zdaj. Uh, Torej, v bistvu gre za zamik za zamudo sto let pri tem eh, nacionalnem razvoju. To so dežele, države, ki eh, so vse to doživele in mi kot Evropska unija eh, sm, moramo izkazati solidarnost do teh držav. In to je treba, eh, na to poudarjamo v naših eh, predlogih sprememb, predvsem želimo vključiti tudi ta vidik, eh, ta civilizacijski vidik. Seveda pa je to tudi korak v nadaljnih perspektivah Gruzije glede morebitnega članstva. Uspeh žametne revolucije, eh, ki eh, je potekala v tej državi, eh, bi bili lahko ogroženi. In Gruzija mora zato najti pravo pot. In pri tem prenosu oblasti iz ene vlade na drugo ne sme priti do represij v resoluciji je treba predvsem opozoriti na pomen civilne družbe za razvoj gruzijske države. In želimo opozoriti tudi na pomen pravoslavne cirkve, ki igra pomembno vlogo v tej družbi in ki lahko krepi neodvisno gruzijsko državo. Torej, vendar v resoluciji moramo posvetiti pozornost še drugemu dejstvu. Okupacija eh, Rusije eh, severnih eh, provinc eh, Gruzije. Torej, ne gre eh, kar tako za odcepitev pred eh, vojno leta 2008. Je ruska vojska bila na teh območjih z mednarodno zastavo in je vidno povzročala določene konflikte, določene incidente, ki so potem eh, bili povod za intervencijo, za okupacijo. In če eh, eh, torej ne smemo eh, spregledati eh, prvotnega problema in sicer je to destabilizacija, do katere je prišlo zaradi tega. E, torej, ruski pritisk e, e, je takšen, da moramo Rusijo e, nekako ščititi pred tem pritiskom. Najlepša hvala. Če ni več koga, ki bi želel kaj povedati, bom dal besedo poročevalcu. Najlepša hvala, predsedajoče, ampak kot kaže, imam še nekoga, ki bi želel spregovoriti. Slišal sem eh, kolega Mareka Jurka in nekoliko sem spremljal dogodke v Gruziji za predsednika eh, Sarkozija in generalnega sekretarja eh, Elizejske palače in moram reči, da ni vse belo in črno po eni strani ima, nimamo samo grde ruse in na drugi strani eh, pravzaprav tiste borce za svobodo. E, torej, če bi bile stvari tako preproste in Marek Jurek to tudi ve, e, e, torej, če se ne bi borili proti e, Stalinu, e, potem se tudi eh, nič ne bi spremenilo. Eh, torej, treba je pri ukrepanju imeti občutek za ravnovesje, eh, ne smemo pretiravati. Eh, brez tega ne bomo imeli miru. Če bomo na eni strani videli samo zlo, na drugi strani samo dobro, potem ne bomo razrešili konflikta. Mi je rešal. Gospod Fortiga. Predsedujoči.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 so deloma že iz petega stoletja. To so izredni eh, spomeniki in zelo malo je takih spomenikov v naših delih sveta tu gre torej za krščanske spomenike, ki jih je v letu 2008 bombardirala ruska vojska in mi se še danes spominjamo tega eh, bombardiranja. Bombardiranj se spominjamo tudi v drugih regijah, naprimer v Canterburyju in drugot, eh, vendar eh, tu niti ne vemo, Eh, kakšne spomenike imajo in zaradi tega se tudi tega ne spominjamo in to je zelo boleče za to eh, veliki narod, ki bo rio se za avtonomijo, za lastno državo in to pravzaprav ne sme biti eh, ogroženo zaradi nekih mednarodnih igric. Najlepša hvala, gospod poročevalec, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvalil bi se vsem, ki je spregovoril v teh eh, razpravah. Mislim, da imamo dobro možnost za doseganje kompromisa, kajti veliko stvari, ki smo slišali, naprimer komentarji o selektivnem pravosodju, selektivnem sodstvu, so pomembni. Jaz sem enakega stališča, jaz se tega ne želim v Gruziji. Posem sem prepričan, da nam bo uspelo doseči kompromis. Pripričan pa sem tudi, da bomo do takrat, ko bomo v odboru glasovali o tem in pa do tega, ko bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju, imeli še dovolj časa, da o tem tudi razpravljamo. Hvala. Najlepša hvala, gospod poročevalec. 17. novembra bomo glasovali. Predtem pa bomo imeli še možnost preučiti predloge sprememb za resolucijo 200, čez 230 predlogov sprememb imamo. In upam, da boste prišli do dogovora, poročevalec in poročevalci v senci. Odbor INTA bo svojo odločitev sprejel 7. novembra. Tako da mislim, da imamo vse možnosti, da lahko potem decembra, med 15. in 18. decembrom na plenarnem zasedanju, tudi eh, ratificiramo oziroma potrdimo ta sporazum o pridružitvi in se potem ta tudi ratificira. Najlepša hvala, gospod poročevalec, zdaj pa prehajamo na Ukrajino. Sledi izmenjava eh, stališč za gospod Montane de Zulueta. Gospa je bila pristojna za ta, te pogovore, pa tudi gospod Plenković je bil v tej delegaciji, 14 kolegov je šlo v Ukrajino. Dobro bi bilo, če bi lahko morda slišali nekaj stavkov vsaj o tako imenovanih volitvah, ki so bile izvedene včeraj na zasedenih ozemljih. Vesel bi bil, če bi gospod De Sulueta najprej spregovorila, kajti ona je bila šefica misije OVSE od IHR. Gospod De Sulueta, prosim vas torej za uvod, potem pa nam bo gospod Plenković pojasnil še kakšne druge podrobnosti. In še enkrat se zahvaljujem vam, gospod Plenković, da ste prevzeli to vodenje te misije v Ukrajini. Gospode Sulejta, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. O čem bi govorili? O 26. oktobru, o volitvah takrat in ne o včerajšnjih tako imenovanih volitvah v tako imenovani regiji Donbass. O tem vam ne morem kaj povedati, ker teh volitev mi nismo opazovali. Bi se vam pa najprej zahvalila, gospod predsednik, in pa hvala tudi vsem ostalim članom tega odbora za povabilo na današnji sestanek. Danes sem z vami tretjič in vesela sem, da se ti obiski pri vas nadaljujejo. Kar pa zdaj je moja misija v okviru OVSE od IHR, ne povem naslednje. Misija je bila zelo obsežna, ampak ne tako obsežna kot pa tista takrat, ko so, mi, ko so v Ukrajini um, izvedli predsedniške volitve maja. 700 nas je bilo. Sredi septembra smo prisli v, prišli v Kijev, precej kolegov pa je bilo porazdeljenih po celotni Ukrajini, kjer so poročali iz eh, volišč. Prejšnji petek pa smo z našo misijo zaključili. V avtonomni republiki Krim, ki si jo je Rusija podredila maja, volitev ni bilo. Prav tako pa tudi ne v regijah Luganskem in Donetsk, ki jih trenutno ne nadzorujejo uh, ukrajinske sile. In zato tudi 27 sedežev v ukrajinskem parlamentu ne bo zasedenih, vsaj za enkrat ne. 39 držav članic in Japonska je poslala svoje opozovalce. 18 je bilo kratko trajnih eh, opozovalcev iz Rusije. 90 eh, opozovalcev pa je bilo financiranih strani Evropske unije, za kar se vam zahvaljujemo. Naše delo smo lahko združili tudi z približno 200 opazovalcami iz parlamentov. Tu so bili tudi člani vašega Evropskega parlamenta. Hvala za to. Potem so tu še člani Evropske um, sveta Evrope, oziroma parlamentarne skupščine pri svetu Evrope, potem parlamentarne skupščine NATO. In opazovali smo več kot 3000 volišč po celotni Ukrajini. Dobili ste že naše predhodne eh, opaske, predhodno poročilo, ki ga so ga pripravili naši opazovalci. Od tega je bilo več kot tisoč opazovalcev, ki so bili neposredno udeleženi eh, pri samem glasovanju. Volitve so bile izvedene na dober način in 99 odstotkov vseh volišč ni imelo nobenih težav, razen manjših postopkovnih. Tu in tam smo imeli nekaj težav, kot rečeno, ampak eh, volitve so bile izvedene na ustrezen način. Kot rečeno, v regijah Donetsk in pa Lugansk stvari nismo opazovali. Bili pa smo za kratek čas prisotni v Slavljansko in pa Krematorsko na dan volitev za nekaj ur. Rečemo lahko, da je osrednja volilna komisija volitve izvedla na zelo dober, usklajen način. Uh, in upam, da bo to del zapuščine teh dveh volitev, ki so bile izvedene letos v Ukrajini. Kot rečeno, volilna komisija je svoje delo opravila dobro. Naša misija je opravila nek, eh, oziroma opazila nekaj težav pri eh, izvedbi volitev. Naprimer, ehm, člani volilnih komisij so bili tu in tam mm, brez vnaprejšnjega opozorila zamenjani. Ampak kot rečeno, stvari so potekale dobre. Ukrajina je pred velikimi izzivi. 26. oktober. Na dan 26. oktober smo lahko opazili, da obstaja še vedno velika razlika med regijami, ki so pod nadzorom tako imenih separatistov in pa ukrajinskih sil. Boji na tem področju še vedno potekajo, tudi po volitvah prejšnjem tednu je bilo 21 mrtvih in več kot 35 ranjenih eh, v teh bojih. Naša misija je tudi opazila nekaj težav, ki so povezane z predvolilnim časom. Po samih volitvah smo opazovali tudi eh, vlaganje pritožb in poravnanje s temi pritožbami. opazili smo, da je prišlo do 19 kršitev dela volilne komisije, 600 teh je bilo v vzhodnih regijah. V nekaterih okrožjih v Lugansko in pa Donetsku je, so bile volitve tu in tam omejene na samo nekaj volišč, v Donetsku je primer na štiri. Težave, ki smo jih opazili, so bile predvsem povezane s tem, da, so, da je bilo na veliščih ogromno predstavnikov volilnih komisij. Pred samimi volitvami nismo opazili, da bi volilna komisija v Ukrajini imela težave z kadri, čeprav je to v preteklosti bilo tako. Ampak predsednik Ukrajine se je odločil za televizijski nagovor pred volitvami in v njem tudi upozoril, da naj bi dan pred volitvami veljal volilni mok, česar so se državljani tudi večini držali. Tukaj gre za predvsem okolje, ki potrebuje več neodvisnega poročanja. In zato tudi pozdravljamo dejstvo, da se delo nekaterih neodvisnih medijskih hiš uh, nadaljuje oziroma izvaja. Ampak, po drugi strani smo tudi opazili, da um, ukrajinske oblasti temu niso najbolj naklonjene. Gospod Plenkovič, vodja vaše misije, eh, lahko to tudi potrdi. Kot ste verjetno že opazili, je šest strank od 29, ki so kandidirali, prišlo v parlament. Komunistična partija Ukrajine prvič, odkar v Ukrajini izvaja volitve, demokratične volitve, ni prišla v parlament. Na podlagi 99,89 odstotka prešetih glasov lahko rečemo naslednje. Stranka Blok gospoda Porošenka je dobila 132 sedežev proporcionalno gledano eh, je bila ta stranka na drugem mestu za stranko premijeja Ljudsko fronto, ki pa je zaradi volilnega sistema dobila manj sedežev, 82 sedežev. Potem je sledila stranka eh, župana Kijeva, ki je bila uvrščena na tretje mesto. Koalicijska pogajanja v Ukrajini še potekajo. Opazali smo, opazovali smo tudi zastopanost žensk. Tu pa so rezultati Eh, slabi. 47 žensk naj bi zasedlo eh, sedeže v novi vrhovni radi. V prejšnjem sklicu je bilo 43. Predvsem je razlog eh, temu nizka zastopanost žensk na listah in splošna nenaklonjenost do žensk v politiki. naši, naše osebe, naši opazovalci so m, mm, opazili, da so volitve potekale na, potekale na pošten način in da nobena stranka ni po volitvah samega volilnega dogajanja postavila pod vprašaj. Vsi so rezultate priznali. Slišali smo tudi, da oziroma opozorili smo tudi, da obstaja politična volja za to, da se začnejo izvajati dolgotrajna priporočila OECD oziroma OVSE. Prvo priporočilo je bilo, da naj Ukrajina pripravi ustrezno volilno zakonodajo. To priporočilo se zaenkrat izvaja le delno. In Ukrajina trenutno pripravlja novo zakonodajo na tem področju, kar lahko pozdravimo. Izpostaviti želi tudi pomembnost in pa nujnost novih pravil, s katerimi, oziroma nove zakonodaje, s katerimi bi zagotovili stabilnost uh, izvedbe volitev. Še posebej se nanaša na ljudi, ki so prisotni v volilnih komisijah. Kljub temu, da so naši zaključki o teh volitvah pozitivni, boste v novem, evropskem, v novem ukrajinskem parlamentu lahko Eh, sodelovali z nekaterimi poslanci, ki so pripravljeni dialog z Evropsko unijo in ki spoštujejo evropske vrednote. Hvala, gospod predsednik. Hvala, zdaj pa gospod Plenkovič. Najlepša hvala, gospod predsednik Brok. Najprej bi pozdravil vse kolege, ki so bili člani delegacije Evropske parlamenta eh, za odnose z Ukrajino in ki so danes prisotni na tem skupnem sestanku. Pozdravil pa bi tudi vse tiste evropske poslance, ki so sodelovali v uh, misiji Evropske unije na prečasnih parlamentarnih volitvah v Ukrajini. Zahvalil bi se tudi gospe Tana de Zulueta in pa tudi vsem kolegom iz OVSE od IHR, kajti brez vašega dela bi naše delo bilo veliko teže. Kolegi iz OSE-ja so tam dlje časa, oziroma so bili tam dlje časa in so stvari spremljali, spremljali veliko bolj podrobno, kajti imeli so celosten pristop, tako poročanje o medijih, o volitvah, kot tudi samo volilno dogajanje in pa posledice, oziroma m, mm, stvari, ki so se dogajale po volitvah, torej štete glasov v upoštevanju rezultatov in tako naprej. Izpostavil bi dvoje. O dveh stvarih bi bilo dobro danes razpravljati, ko gre za prečasne parlamentarne volitve. Po eni strani so tukaj postopkovne stvari, torej način izvedbe volitev in um, gospod Dezolueta je izpostavila, da ima vrhovna rada ponavadi 450 poslancev, 225 se jih izvoli z večinskim sistemom. 225 pa po zaprtih nacionalnih listah. Ampak ta rada ne bo imela poslancev, toliko poslancev, kot bi jih morala. Zaradi ukrajinske ustave, recimo temu, 27 eh, poslancev manjka. 21 iz eh, regije Donetsk in 6 iz regije Lugansk. Torej 27 poslancev premalo bo v tej vrhovni radi. Ampak glede na ukrajinsko ustavo eh, je minimalno število poslancev 300. Če je poslancev, ki so izvoljeni 300, so volitve zakonite. Jaz bi predstavil predvsem pogled evropskih poslancev na te volitve. Tudi nam se zdi, da so bile volitve izvedene na ustrezen način in v sodelovanju s kolegi iz OVSE od IHR eh, smo zelo dobro sodelovali v Kijevu, Harkovu, Odesi, Čerkasiju in pa Dnipro Petrovsko. Vse informacije, ki smo jih prejeli od kolegov, ki so dejansko opazovali volitve, kaže, da so bile volitve zdaj na mir način, na ustrezen način in da saj mi na prvi pogled nismo opazili nobenih večjih pomankljivosti. Trenutno eh, preučujemo prve zaključke skupaj s kolegi iz OVSE, iz eh, parlamentarne skupščine Sveta Evrope in pa parlamentarne skupščine NATO. Mi smo imeli na voljo podatke od strani opozorilcev, ki so pokrili ogromno uh, volilnih uh, mest, ogromno volišč. Dobili smo ogromno podatkov in opazili, da se morajo nekatere stvari v Ukrajini tudi spremeniti. Tu imamo zdaj eh, priporočila za eh, odpravo nekaterih pomankljivosti v zakonodaji. Takšno priporočilo smo lahko opozorili že maja, ko so potekale predsedniške volitve, pa tudi zdaj, kajti Ukrajina pač mora nekatere stvari spremeniti, če želi ustrezati oziroma um, zrastiti mednarodne standarde. Udeležba je bila Eh, okoli 50 odstotkov. Nekoliko niže, kot je bilo prečakovano, ampak vseeno gre za kar visoko udeležbo, če to primerjamo z nekaterimi državami članicami Evropske unije. Zelo pomembno se mi zdi tudi naslednje. Volitve, ki so bile 26. oktobra, so del uh, eh, tristopetskega procesa po Euromajdanu, po predsedniških volitvah maja. In zdaj to, ta možnost, eh, oziroma to okno priložnosti, kot je to imenoval gospod Porošenko, um, možnost, da se skozi parlamentarne volitve pripravi nova politična krajina v Ukrajini. Uh, In glede na rezultate teh volitev lahko vidimo, da večina prebivalcev Ukrajine podpira približevanje Evropski uniji, pa tudi celovitost e, ukrajinskega ozemlja. Vidimo, kako pomemben je bil sporazum iz Minska, vidimo, kako pomemben je sporazum, bruselski sporazum in sicer, da se začne izvajati šele 1. junija 2016. srečali smo se s pomembnimi politiki, s pomembnimi direktori družb, kot so Naftogas. Um, in tudi pogajanja med Rusijo in Ukrajino pod uh, vodstvom gospoda Oettingerja so bila predmet razprav. Vse to je pomembno. V Ukrajini je v zadnjem letu umrlo več kot 3700 ljudi. Precejšen del ukrajinskega ozemlja je. Uh, izven nadzora ukrajinskih varnostnih sil. In z gospodom Turčinovom, predsednikom Vrhovne rade, z gospodom Klimkinom, z gospodom Porošenko eh, smo se pogovarjali, pogovarjali predvsem o prihodnosti Ukrajine. In po eni strani imamo tukaj komponento proevropskih reform in pa tudi ohranitve celovitosti Ukrajine kot države. 16. septembra je prišlo do ratifikacije eh, pridružitvenega sporazuma in od takrat naprej je na ukrajinski strani kar precej pričakovan. To so ukrajinski kolegi mm, nekako povedali in tudi podoben pristop z naše strani je za napredek Ukrajine zelo pomemben. Na kratko bi pokomentiral še včerajšnje volitve, za katere verjetno vsi menimo, da so nezakonite, nelegitimne in da ne bodo doprinesle ničesar k reševanju situacije v Ukrajini. Nihče je ne bo priznal, nihče v mednarodni skupnosti. In prizadevanja Rusije, da bi se zgodili ravno obratno, so v bistvu nasprotju z sporozumom iz Minska in so nekako tudi overena poti do rešitve. na kratko sem stvari pokomentiral oziroma povzel poročilo, ki ga bomo pripravili v roku nekaj tednov, kot pač to veleva običajni postopek. Še enkrat bi se zahvalil vsem, gospodu Sanju, ki je bil v delu naše, eh, oziroma član naše delegacije, potem gospe Koraco Bild, gospod Celerju, gospod Pili, gospodu Boherju, gospodu Desmehmahaju gospodu Ansdorfu, gospe Harms in pa gospodu Mazaroni so hvala res za sodelovanje in hvala vsem, ki ste spremljali našo delegacijo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Thank you very much for the floor. Hvala lepa. Gospod predsednik, rad bi se pridružil tistim besedam, ki jih je izrekel naš eh, predsednik, doktor, eh, gospod Plenkovič. Samo še nekaj pripomp bi dodal k temu, kar je že povedal. Mi moramo bolj na glas povedati, da je pomembna eh, evropska usmeritev in da to pomeni tudi več žensk v ukrajinskem parlamentu. Drugič, mi moramo tudi čestitati eh, uradu za nacionalne volitve v Ukrajini, kaj te upravili so dejansko velikansko delo. Pomislite, v državi je zelo veliko napetosti, grozi vojna. In v taki situaciji jim je uspelo organizirati eh, sodelovanje z 900 tujih opazovalcev. To bi samo po sebi bila lahko velika obremenitev za organizatorje, vendar oni so stvari uredili zelo profesionalno in res jih moramo čestitati. In še zadnja stvar. Rad bi povedal nekaj, eh, česar gospod Plenkovič ni mogel povedati in sicer, da čestitamo tudi njemu. Hvala lepa. Yes, you, Hvala lepa, gospod predsednik če dovolite, bom govoril v svoji materinščini, v nizozemščini. E, tudi jaz bi se zahvalil gospodu Plenkoviču in tudi vsem drugim kolegom za sodelovanje med našo misijo v Ukrajini. Doživeli smo dejansko normalne volitve. Spoštovali so postopke, Velika zasluga teh volitev je, da ima Ukrajina dejansko zastopstvo, ki odraža družbo po Majdanu in begu Janukoviča. Zastopstvo, ki lahko tudi legitimno izvede reforme, ki so se že začele in kjer je sedaj potrebna večja hitrost. Sedaj lahko govorimo o večini in večina želi reformirati državo, želi moderno demokratično družbo. Glede tega, kar so povedali kolegi, eh, bil sem v Odesi, eh, ni bilo nobenih incidentov, vse je potekalo zelo mirno. N notranje razseljeni eh, pa niso sodelovali eh, pri volitvah eh, in eh, v Odesi se vidijo tisoči eh, notranje razseljenih oseb, ki so prišli iz Donbasa, niso sodelovali na volitvah, čeprav so olajšali sodelovanje njihovih predstavnikov na volitvah, pa kljub vsemu se niso poslužili možnosti. Ne vem zakaj, ali niso bili dovolj obveščeni, ali niso bili dovolj senzibilizirani tu gre za 400 tisoč eh, razseljenih oseb, eh, ki niso sodelovali pri volitvah. To pomeni, da njihove interese tudi niso zastopani v parlamentu. Ugotovil sem tudi, da je bilo na volitvah eh, dokaj malo mladih oni imajo pač eh, ta dvojni sistem, eh, najprej volilni okraji z enim eh, predstavnikom, enim sedežem, to je vedno nekaj, kar povezujejo s korupcijo in podobno. In stvari so del kaj nepregledne tudi za mlade in morda je tudi nekaj pomankanja zaupanja. Upam, da se bo v bodoče država odločila za reformiranje volilne zakonodaje. To mora biti prednostna naloga. Seveda je veliko skrbi v regiji Donbask in na vzhodu. Mi tudi ne vemo, kako bodo eh, v Rusiji izkoristili te volitve ali bodo pač izkoristili to za Eh, legitimacijo tega, kar se dogaja, eh, ali bodo izkoristili za to, da pravzaprav prežene ukrajinske vojake. Torej, potrebno je dejansko politično stvari urediti eh, in razorežiti ljudi pritisk na Rusijo je potreben. Eh, potem sem tudi dobil poročila iz regije Donetska. Tam je očitno prišlo do zastrahovanja ljudi, volilnih komisij eh, in pri preštevanju glasov je tudi prišlo do vplivanja. Koliko je bilo tega, tega ne vem, slišal sem samo poročila o tem. Hvala. You, Najlepša hvala, gospod predsednik. Bolj skeptičen sem od svojih kolegov. Osredotočil bi se na regijo Dipitrovsk, ki ni pravzaprav sodila v cilje teh volitev. Prišlo je seveda do nekaterih zlorab eh, volilne zakonodaje, do zastrahovanja ljudi zaradi posod prisotnih oboroženih eh, oseb na voliščih. To je seveda neskladno z evropskimi standardi. Dobil sem tudi informacije o tem, da je bilo mogoče glasovanje po mobilnih telefonih. Slišal sem tudi za druge ponaredbe. Slišal sem za volišča, ki so protokole pošiljala v center in iz centra so eh, razpošiljali ponarejene verzije. To se ni zgodilo samo enkrat. Slišal sem za več takih primerov. Moji sodelavci v regiji so mi pač eh, poročali o tem. Zbrali so dokaze o teh primerih. Potem je prišlo tudi do nasilja na cestah pred volitvami in med volitvami, zlasti proti funkcionarjem komunistične stranke v Ukrajini in proti opozicijskim silam eh, prišlo je do uničevanja volilnega materijala in podobno. Mi moramo natančno opazovati situacijo še v prihodnje. Eh, v očeh organizatorjev je prišlo do nevarnosti, da bi zmagale na nekaterih voliščih neevropske sile in potem teh volišč sploh niso odprli. Hvala lepa. Ja, dank, Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Obema predsednikoma delegacije za opazovanje volitev, gospe eh, De eh, Zulueti in gospodu Plenkoviču, čestitam in tudi vsem kolegom, ki so pač eh, še ostali tam. Pri kratko in pri dolgoročnih opazovalcih me zanima, koliko je bilo ruskih udeležencev, ali so oni sodelovali tako kot drugi opazovalci. Tako da lahko rečemo, da Rusija kot članica OVSE-ja podpira te ocene. Potem pa drugo vprašanje. Omenjen je bil že volilni sistem, ki ni primeren za um, državo v preobratu, omenjali ste tudi Beneško komisijo, gospa Dezulueta, ali boste sprejeli priporočila Beneške komisije in ali boste za naslednjič pri, predlagali drugačen volilni sistem? To je moje vprašanje. Rada bi se zahvalila vodjem delegaciji in kolegom, ki so sodelovali v tej misiji. Upam, da bo poročilo zelo natančno in da bomo pač tudi svedeli, kaj je zaslužilo kritiko in kje so potrebne reforme. Mi vemo, kakšen postopek, proces želimo v Ukrajino. Želimo pač premike v smeri demokracije in zato so potrebne reforme. In sedaj je ključni moment. Mi moramo biti zelo specifični pri priporočilih. To je bilo že izpostavljeno. E, tudi jaz sem prebrala določena poročila v medijih e, in sem zaskrbljena, da je očitno sodelovalo zelo malo mladih to je res zaskrbljujoče. Očitno je potrebna prava reforma. Ukrajinci očitno menijo, da eh, sistem ni verodostojen. Torej, gospod predsednik, hvala lepa, da ste izpostavili ta eh, stavek o legitimnosti eh, volitev v Donbasu. videli smo slike eh, korenčka in zelja, eh, ki so ga dali na voljo za ljudi, ki so čakali eh, pred volišči. To so tudi seveda znaki, da nekatere stvari niso potekale v redu. Hvala lepa tudi v Harkovu, Harkevu je bilo vse mirno na voliščih, ni bilo nobenih problemov, nismo jih videli, ne jaz, ne tisti, ki so bili uh, z mano. To je bilo rusko govoreče okolje. Torej, tu imamo širšo sliko in očitno so ukrajinske volitve potekale zelo dobro. Uh, volitve v Donbasu so seveda eh, kršitev sporazuma iz Minska, rezultati ukrajinskih volitev so pač taki, da lahko dobro sodelujemo z, z Ukrajinci in ekstremne desnice pa ni bilo videti in očitno jih niso volili. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, da lahko govorimo o tej temi. Tudi jaz bom poročila zelo natančno prebral. Moram pa nekaj še eh, povedati. Prišlo je v državi do sprememb, do vojne. In nekateri pač pravijo morda, da nočejo prave eh, evropske zunanje politike. Sedaj pa k volitva, eh, majhna udeležba, malo podpore za vlado. E, tudi malo podpore za hegemonične sile 30 odstotkov. Sedaj pa volitve v regiji Donbass. E, tu gre seveda tudi za pluralnost e, družbe. Tu je šlo za volitve v vojni in tu vidimo številne kolege, ki pravijo, Rusija je kriva in tako naprej. To mi ni všeč. Zdi se mi, Eh, da je to nekoliko težavno. Slišali smo tudi gospoda Zalberja, ki je dejal, da včasih ali pa pogosto vidi pripravljenost za sodelovanje tudi pri Rusiji. Eh, torej, mi potrebujemo nek eh, splošni sporazum za Ukrajino, tu gre pravzaprav za sosedstvo in mi moramo najti neko rešitev v tem konfliktu. Eh, hvala lepa. Gospod Schaffhauser, vi ste v nedeljo bili na teh eh, nezakonitih volitvah. Morda lahko poveste, koliko eh, strank je sodelovalo, kako je vse potekalo. Morda nas lahko nekoliko bolj informirate. Prosim, da tudi poveste, kako nekdo z francoske desnice sodeluje s komunističnimi in stalinističnimi eh, silami. Prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Res bil sem v Donbasku in pred nekaj urami sem se vrnil v parlament. Volitve prejšnji teden so bile potreben proces, to je izpostavil tudi kolega. Grozila je eh, pravzaprav eh, situacija, kjer bi prišlo do državnega udara in eh, legitimnost je bilo treba zagotoviti z volitvami. In menim, da je ta proces potreben. E, torej tu gre seveda za zelo e, pomembno vprašanje in e, rezultatov volitev so nekateri, niso nekateri hoteli potrebovati čakati, temveč so jih napovedovali in skoraj da razglašali že pred enim mesecem. Vendar tu je šlo pravzaprav za volitve s pričo dramatične situacije. Ne želim pravzaprav sedaj razlagati, kaj se je vse zgodilo, vendar prihaja do bombardiranja civilnega prebivalstva. Videl sem šole, eh, kak, več deset šol, eh, ki so jih bombardirali. No, nisem jih videl sto, videl sem pa eh, bolnišnice, ki so jih napadli in eh, videl sem, kako so hoteli eh, pregnati prebivalstvo. Govori se dejansko o eh, 750 tisoč razseljenih eh, oseb, govori se o 4 tisoč mrtvih, eh, torej jaz. Eh, Uh, nisem štel, uh, koliko mrtvih je bilo na kateri strani. Torej, eh, soočamo se s prebivalstvom, ki je traumatizirano, zelo traumatizirano. In rusko govoreče prebivalstvo na samem začetku ni bilo priznano eh, v svoji identiteti. Nisem pa čutil sovraštva. Poskušal sem ugotoviti, ali sovražite svoje brate, ki so vas eh, bombardirali. So rekli ne, zamerimo politikom, zamerimo tistim, ki nas, bomba, eh, ki, ki nas pustijo plačevati eh, za to tekmo med Rusijo in eh, združenimi državami. Torej, želijo mir in zato imamo samo eno rešitev. Na vzhodu imamo tudi neko oblast, ki se je sama razglasila in ta oblast želi legitimacijo, ker je nima. In volitve so to eh, omogočile. Se pravi, da se bolj ali manj najde legitimacija. v tem trenutku je nespametno, če se ne eh, prizna ta oblast. Eh, treba se usesti za mizo in najti rešitve za prihodnost. Eh, diaboliziranje je napaka. Prišel sem tudi iz Rusije, rekli so, da je na tisoče eh, kamionov na poti iz Rusije. Jaz sem potoval po cesti, pa teh kamionov nisem videl, morda sem jih spregledal, vendar eh, potoval sem v zadnjih treh dneh. Torej, poskusimo najti dialog. Prebivalstvo želi pravo državo. rekel sem, da to ni prihodnost. Prihodnost je v z, ponovno združeni državi, v dialogu, vendar mi moramo prispevati eh, k temu dialogu. Ne smemo diabolizirati ne ene, ne druge strani. Mislim, da je to pametno in mi moramo pač dati pravi eh, signal eh, parlamenta in človekovih pravic. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Kaljete. Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz bi rada čestitala Ukrajini za uspešne volitve in uživala sem v poročilu gospe Tane de Zelueta in poročilu kolege Plenkoviča. Pred volitvami eh, je, se je napovedovalo, da bodo zmagale proevropske sile in to se je tudi izkazalo in te morajo sedaj izvesti reforme in to je edino okno priložnosti za nje. E, eh, eh, Zahvaljujem se vam, gospod predsednik, in tudi Andreju Plenkoviču, za jasno pozicijo v, glede volitev v Donbasku. Eh, te so nelegitimne. Eh, govornika pred eh, menoj, ki je bil v Donbasku in ki vse čas govori o dialogu, ki da je tako pomemben med dvema strankama. Torej, to, želimo povedati naslednje. Dialog so ukrajinske oblasti predlagale večkrat, najprej v Ženevi, potem v Minsku, potem sporazum o prekinitvi ognja. E, te e, volitve v Donbasku pa predstavljajo kršitev sporazuma iz Minska in dejstvo, da je Rusija priznala te volitve, je klofuta v obraz e, mednarodnega reda. E, kolego, iz Francije sprašujem, ali bi podprl tudi samo odločbo za baske, oksitance in tudi druge, če bi pač hotele izkoristiti pravico do samo odločbe. Odgovorite prosim na to vprašanje. E, za vas in za vašo stranko je to verjetno nekaj nepredstavljivega in naj zaključim. s citatom eh, Hodorkovskega, saj veste, kdo je, piše v ruščini in jaz bom to prevedla na zelo svoboden način. Ne smemo razpravljati o osebnosti, vendar zelo zanimivo je, da se vsi fašisti v Evropi tako zauzemajo za Putina. I'll take up some of the questions. Uh, odgovorila bom eh, na nekatera vprašanja neposredna in implicitna, ki so še ostala odprta. Najprej eh, število žensk v parlamentu. Torej, razumem, da je to resno vprašanje in odihr temu posveča seveda tudi pomembno mesto. E, torej, govorili smo z ženskami in e, očitno je malo žensk v parlamentu tudi zaradi tega, ker ni dovolj e, denarja in ker so z nasiljem motili volitve. Potem se seveda zastavlja vprašanje razseljenih oseb, ali so se dovolj potrudili, da jih dosežejo. Uh, Eh, zelo različno. Eh, v nekaterih regijah kot Tarkjev so se zelo potrudili, rezultati pa so bili nezadovoljivi. Eh, drugje so se pa zaradi objektivnih razlogov manj potrudili. Potem udeležba mladih. Mi smo imeli tudi mehanizem za oceno tega vidika, vendar mislim, da moramo biti previdni ko obžalujemo slabo udeležbo mladih eh, volitev, eh, očitno eh, pa so oni svojim sodelovanjem odločili tudi o izidu volitev. Mi imamo seveda določene poprečne parametre, obstajajo pa velike razlike med regijami. Torej na vzhodu so bili voljivci starejši in udeležba nižja. Kar pa zadeva eh, vpliv ljudi v uniformah, to je vprašanje, ki smo ga resno obravnavali, saj smo slišali eh, poročilo o tem, da je veliko orožja in Nekateri poveljniki so bili tudi kandidati, naprimer v Lugansko, Donetsko in tudi v drugih eh, delih država. Na dan volitev smo pa slišali samo dvoje poročil o ljudeh v uniformah. In žal sta bila samo dva primera Eh, ljudi v uniformah in z orožjem, ki so poskušali dejansko motiti v Litve. Mi smo o tem poročali v svojem preliminarnem umestnem poročilu. Poročali smo torej o nasilju, o zastrahovanju, in mno, usmerjenemu proti komunistični stranki. Opozicijski blok pa se je obrnil na nas pred in po volitvah. Povedali so, kakšne so njihove eh, skrbi. Po volitvah so povedali, da so zadovoljni z izidom volitev, da ne dvomijo uh, o izidu volitev, ker so pač usporedno beležili in potem preverjali primerjalno rezultate. potem pa opazovalci so delali v mešanih ekipah eh, po nacionalni pripadnosti, to je v skladu z uh, uh, metodologijo odihra in mislim, da uh, so pravzaprav uh, ruski opazovalci pravzaprav uh, uh, tudi poročali tako kot drugi in slišala sem, da tudi Rusija sprema rezultate. Odihr ne priporoča enega volilnega sistema. Dejstvo je, da v preteklosti je bilo že nekaj pozivov, da naj se spremeni volilni sistem, pa tega niso storili. Torej, mi to beležimo, eh, upoštevamo mnenje Beneške komisije v naših poročilih in v naših priporočilih. Mislim, da sem s tem eh, reagirala na vse komentarje, ki sem si jih spomnila in za katere sem imela odgovor. Hvala. Hvala lepa. Pozabil sem gospoda Nata in preden dam gospodu Plenkoviču besedo še gospod Nat. Torej, eh, pozorno sem poslušal to, kar je pa videl predsednik in tudi francoski kolega. In mislim, da je zelo pametno, kar je rekel. In to je mogoče malo odstopa od uveljavljenega mnenja, ampak to je pametno. Če pa mislimo, da je problem Ukrajine ukrajinsko-ruski problem, potem eh, ne poznamo dejstev. Rusija je seveda eh, vključena v vse to. Eh, vendar pravzaprav govorimo o različnih področjih, kjer eh, Rusija eh, deloma podpira ali ne. Tega ne moremo enostavno poenostaviti. Strinjam se s tem, kar je povedal eh, nek, eden odgovornikov od pred mano. Ne pridemo do rešitve. Enotnost, ozemeljska celovitost Ukrajine, to je treba ohraniti. In to eh, mora biti naše vodilo, bodi si, ko govorimo, da govorimo o Gruziji, o Moldavi ali o Ukrajini, vedno, ko gre za težke notranje probleme. Seveda, ta realnost ni enostavna. Gre tudi za eh, pač razpad eh, Ruske federacije, ki ima čezmejne vplive in moramo um, poskrbeti za to, da se ta, te meje ohranjajo, drugače bo Evropa eksplodirala. Um, Helsinška pogodba se naj spoštuje še naprej. In pri uh, Kosovu smo odprli Pandorino skrinjico. Mislim, da moramo. E, mora biti naš cilj enotnost Ukrajine. Vendar, če govorimo vedno samo o zunanjih agentih, potem je to pravzaprav karikatura in nikoli ne bomo prišli do pravih zaključkov, temveč vedno um, v bistvu pri tem opozarjamo na svoje, na svoja mir, merila, ne gledamo pa realnosti v oči in to ni dobra, dober pristop. Gospod Schaffhausen, še enkrat ste hoteli besedo. Da, Jaz sem pač za enotnost eh, nacije in zaradi tega cenim, kar je povedal kolega. Mislim, da miru ne more biti, če ne zagotovimo enotnost Ukrajine. Vendar ta enotnost postaja če dalje bolj težavna, saj je prišlo do uh, agresije in eh, ko se pač dejansko vzpostavlja nek eh, volilni proces, ga drugi zavračajo, prihaja do eskalacije in do tega, česar ne želimo. Vendar bo prišlo de facto do eh, ločitve. Pomislimo na to, kar se je zgodilo na Kosovu, pomislimo na politiko dvojnih standardov. Torej, jaz sem za enotnost Ukrajine, kot sem tudi za enotnost vseh narodov in držav, eh, vendar te regije na vzhodu so vedno bile v eh, ruskem vplivnem eh, področju in Stalin je spremenil meje. Torej, ne vem, ali morajo biti Stalinove meje biti vedno stabilne. E, treba je torej sprožiti pravi dialog in to lahko storimo samo, če priznamo e, volitvam na vzhodu tudi določeno e, legitimnost pod pogojem, da bo rezultat tega, da se bodo usedli za mizo in govorili. To je pač e, nujen element tega mirovnega procesa. Um, preden bom na zadnje dal besedo Doris Pak, eh, dobi besedo še gospod Plinkovič. Če želi Doris govoriti pred mano, to ni noben problem. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je to bila zelo koristna in zelo podrobna razprava o Ehm, parlamentarnih volitvah, pa tudi o tem, kar se je dogajalo včeraj. Um, predvsem moramo opozoriti tudi na solidno delo volilne komisije, ki si je zelo potrudila, da bi tisti iz zasedanih območij eh, Donetska in Luganska bi se lahko udeležili volitev, čeprav to ni bilo uresničljivo v tej miri, kot bi si to želeli. Eh, Torej, ob srečanjih s političnimi sogovorniki smo imeli razpravo tudi s predstavniki civilne družbe. In to je bilo eh, od vsega začetka pomembno, torej od eh, začetka gibanja na Euromandanu. In mislim, da moramo z različnimi instrumenti in mehanizmi podpirati to civilno družbo. Eh, Seveda, vprašanje o zemljske celovitosti je bistveno. Evropski parlament in Evropska unija pri tem nikoli ne smete sprejeti fit accompli, zato um, pričakujemo ustrezna stališča tudi ukrajinskih partnerjev. Kar je ključno za da, danes je, um, Torej, vrhovna rada naj se hitro oblikuje in tudi nova vlada naj se hitro oblikuje. Ta, oblikuje. Tako bomo lahko podpirali proevropske reforme, ki so pomembne za Ukrajino in predvsem tudi, da podpremo um, mirno rešitev tega konflikta in to je tudi rezultat teh volitev. Hvala gospod Plenkovič za ta povzetek. Eh, dovolite, da podam tudi sam nekaj pripomp. Kot Evropski parlament eh, smo, tako kot vrhovna rada, ratificirali pridružitveni sporazum. In um, torej 25. oktobra so bile volitve in s tem je dana popolna legitimnost eh, ukrajinske vlade in ukrajinskega parlamenta in zato smo to smo dolžni poskrbeti za izvajanje tega sporazuma. Kljub eh, težke iz, težkega izhodišča zaradi vojne v državi je so volitve in to je splošno ugotovitev volilnih opazovalcev, um, so volitve potekale pozitivno, tako da ima parlament ustrezno legitimacijo. In zato moramo pospešiti postopke v zvezi s pomočjo Ukrajini. Razen tega smnenja, da je treba nadaljevati tudi pogovore z Rusijo, vendar samo na temelju sporazuma iz Minska. E, volitve, ki so potekale včeraj, so prelom eh, dogovora iz Minska, to je povsem jasno. In zato je to udarec za ta postopek. In razen tega moramo ugotoviti, da nimamo opraviti samo z notranjim problemom Ukrajine, kaj ti ukrepi na Krimu in v vzhodni Ukrajini so um, tudi pod vplivom zunanjih dejavnikov in eh, ugotoviti moramo, da so pri tako imenovanih volitvah v nedeljo, eh, da ni bilo alternativnih strank, ni bilo možnosti za predvolilno kampanjo in ni bilo možnosti izraziti drugega političnega stališča, to je star stalinistični pristop. Uh, Eh, s tem, da se postavijo neke enotne stranke, nekateri sistemi to poznajo in nekateri so očitno še vedno navajeni na ta sistem. Mislim, da moramo pojasniti, da kar zadeva potek, kar zadeva volilno pravico in trenutek in tudi način eh, predvolilne kampanje in tudi, um, kar zadeva način odaje glasov, to ne zagotavlja legitimnosti organov, ki so izvoljeni s tem. Um, torej, gospod Porošenko je izvedel volitve na um, podlagi ukrajinskega prava, ukrajinskih zakonov, ampak e, na vsodo tega niso hoteli. Uh, si tega niso želeli in treba je ugotoviti, da je to privedlo tudi do določenih težav. Pos Potruditi se moramo se nekako dogovarjati tudi z Rusijo, vendar jasno mora biti, da je Rusija prelomila mednarodno pravo in ne Ukrajina. Rusija je kršila mednarodno pravo in ne Ukrajina. In to mora biti osnova za to, da se ne smemo oddaliti od eh, dogovora iz Minska in na osnovi tega dogovora je treba popraviti to kršitev in zato je treba ustvariti ustrezne pogoje tudi v vzhodni Rusiji in to mora biti osnova za sedanjo politiko Evropske unije. Mislim, da Evropska unija nastopa kar uh, enotno glede tega. Hvala vsem, ki so poročali in ki so sodelovali pri tej akciji. Sedaj pa sledi naslednja točka na dnevnem redu in sicer Kosovo. Vemo, da